rok, eh, kar pomeni, da je zapisnik eh, sprejet. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko oziroma preden prejdemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Naj vam povem, da imamo na galeriji uradno delegacijo Južnoafriškega parlamenta. Prisrčno pozdravljeni. Južnoafriški delegati so danes tukaj na 14. Sestank, 14. sestanku medparlamentarne skupščine Evropska unija Južna Afrika. Pozdravljam gospod Joan Marie Luis Fabs, ki je predsednica parlamentarne skupščine za trgovino. Gospod Tula Stoksi jo spremlja vodja odbora za mednarodne zadeve. V delegaciji je še pet eh, članov Južnoafriškega parlamenta, Južna Afrika in Evropska unija delijo iste vrednote, kar zadeva medsebojno sodelovanje in demokracijo. Južna Afrika ni samo regionalna sila, ampak tudi globalna sila, ki se razvija, ter cenjeni partner Evropske unije, ki nam pomaga pri reševanju izziv, ki, izzivov, ki izhajajo iz globalne finančne, gospodarske in socialne krize. Pripričani smo, da moramo ukrepiti naše sodelovanje. Naše regije morajo sodelovati ne samo pri reševanju trenutne krize in zagotavljanju ustrezne pristopne strategije oziroma izstopne strategije,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 o poročilu Elmar Broko in institucionalnih vidikih eh, ustanovitve Evropske službe za zunanje politično delovanje. Takže ja najdříve udělím slovo. In takoj predajam besedo poročevalcu Elmarju Broku.